Uh, good afternoon, colleagues. Lepo pa vdan, kolegice in kolegi, hvala, eh, da ste pa bili tudi člane odbora Debe v to dvorano na to eh, skupno obravnavo teme. To je pomemben na tema. Gre za izziv prisilnega razseljevanja. Naša dva odbora, AFET in DEVE, pripravila ta skupno poročilo o vlogi zunanjega delovanja EU v zvezi z Eh, vprašanje migracije in beguncev. In to je danes zelo aktualna tema. In vsi se ukvarjamo s tem, vsi poskušamo najti nek human odgovor, um, ki priznava, da imajo pravic, ljudje pravice in da je treba najti neko um, izvedljive politične rešitve za sprijemanje uh, Eh, beguncev in migrantov, tako da se lahko za eh, gotovi dostojn sprejemlje teh. Združeni narodi organizirajo 19. septembra srečene na visoki ravni. Tam bodo razpravljali o tej temi. Eh, obravnavali bomo veliko točk v našem poročilu in eno od teh je prisilno razseljevanje. Danes bomo slišali predstavitev sporočila Evropske komisije o tem. Um, ministri so to pred kratkim tudi potrdili, trije um, nam bodo poročali o tem. Gospod De Bruyne iz uh, eh, DJ Eko, gospod Ambrosi, uh, Eh, generalni direktor mednarodne organizacije za migracije in gospa Hart, ki bodo predstavili različne vidike tega pomembnega vprašanja. Začel bo gospod Dubrije, ki bo spregovoril v imenu komisije. Čez 15 minut moram žal eh, zapustiti dvorano. Pozno začenjamo z obravnavo in imam potem še nek eh, drug termin. There. Okay, here we go. Uh, thank you very much, Madam Chair. I'm Hvala, gospa predsedujoča. Ja, res eh, zamujamo. Eh, zato bom omejil svojo predstavitev na glavna sporočila. To sporočilo je bilo objavljeno pred nekaj časa in svet je to že potrdil, kot ste rekli in mislim, da je sporočilo že znano, vsaj glavne vsebine. Zato um, bom eh, kratek in bodo uh, govorniki, eh, ki so tu ob mano, imeli več časa in lahko potem še odgovorim na vaše vprašanja. To je del večje sestavljenke, temelji na agendi za migracije, um, na akcijskem načrtu in je tudi v skladu z eh, agendo za trajnostni razvoj 2040 in um, gre tudi za obveznost um, EU, ki smo jo prevzeli pri mednarodnem humanitarnem vrhu. In uh, v New Yorku v okviru generalne skupščine bo potekal e, sestanek v zvezi s tem. Zakaj torej sporočilo ob tem času? E, mislim, da številke poznamo vsi, ampak dobro je, da jih omenimo. 65 milijonov e, prisilno razseljenih oseb na vsem svetu, to je največje število doslej. Med temi 65 milijoni pa ugotavljamo, da je največ beguncev v Siriji, Somaliji, Afganistanu in tako naprej. In tam gre za dolgotrajen problem. In um, v Siriji, Kolumbiji in Sudanu. Kaj je torej um, to dolgotrajno razseljevanje? Več kot pet let. Torej, če so ljudje notranje razseljani več kot pet let, potem govorimo o tem. Uh, In če govorimo o beguncih in notranje razseljenih osebah, potem um, gre predvsem za ranljivost teh oseb in želimo um, prispevati k oblikovanju politike, ki jo bomo lahko uporabljali za obe situaciji. Več, e, največ razseljevanja poteka v državah in regijah, ki so tako in tako že ranljive. Pogosto smo priča uh, Eh, da se kriza pridruži krizi, eh, naprimer v državah Sahila, Etiopiji in tam vidimo, da je razseljevanje eh, posledica večplastnih situacij, kjer je več ranljivosti, ki se nekako kopičijo. Torej, naša skrb je, da um, se osredotočimo predvsem na ranljivost teh skupin. Uh, seveda lahko začnemo razpravo tudi eh, z begunci in migracijami in o razlogih tega. Ampak naš glavni vidik je torej ta ranljivost, kot sem rekel. Torej, ta dolgotrajna razseljenost, to ni nič novega. Za tist, eh, ki se že dalj časa kot jaz ukvarja s humanitarnimi vprašanji, vi vedo, da v nekaterih regijah na svetu, v Aziji, v Južni Ameriki, v Afriki, Eh, to dolgotrajno razseljevanje že traja zelo dolgo in če si ogledamo delovne dokumente, ki smo jih uporabili, potem vidimo, da je v preteklosti bilo več poskusov rešiti to situacijo ki naj bi eh, upoštevala značilnosti situacije. Pogosto se zgodi, da se najprej zagotovi humanitarna pomoč in potem ob določenem trenutku, ko se situacija vleče, nadaljuje, ko humanitarna pomoč eh, eh nekako eh, doseže določene meje, je treba storiti več. In um, tu gre predvsem potem za spodbujanje razvoja. In um, če ni več dovolj denarja za humanitarno pomoč, je problem. In zatem um, uh, e, vidimo, da če naprimer obiščeš taborišča um, razsiljenih oseb, ko gre za dostojanstvo in humanost, potem eh, ljudje zgubljajo ta občutek humanosti, ker so popolnoma odvisni od pomoči in to je zelo, eh, to je grozen občutek. In eh, to vidimo pri vseh teh obiskih ko um, obiščemo naprimer sirske begunce, naprimer v Grčiji, ljudje enostavno samo čakajo, cel dan čakajo na to, da se deli hrana in to ni humano, to nima nič opraviti z dostojnostjo. In um, um, to poročilo je bilo pripravljeno predvsem pred tem srečanjem na vrhu v, na v Združenih narodih angažirati se moramo na manj empirični način kot v preteklosti, s tem, da se učimo iz lekcij preteklosti. Včasih smo imeli zgodbe o uspehu, včasih pa nasprotje tega. Eh, premalo je bilo informacij ali tudi podatki, ki niso bili popolni. Vse to je treba upoštevati pri razvoju novega pristopa. To, za kar se si se prizadevamo, da če situacija traja zelo dolgo časa in če nobena rešitev, ki um, so jo, jih pripravile, um, torej če ni neke um, rešitve, potem je treba združiti pomoč za humanitarno pomoč, torej humanitarno pomoč, razvojno pomoč in tako naprej. In treba se je lotiti situacije na tak način, da poskusimo, tak, eh, da um, pomagamo predvsem eh, k, eh, k samopomoči, da je to pomoč k samopomoči. In da naj bi tudi te osebe same um, um, bile opolnomočene, da same prispevajo k razvoju svoje skupnosti. Najslabše oziroma najboljši primir je to, kar se dogaja naprimer v Dadabu in tam smo vsi ključeni. Begunci Somalije eh, so tam že več kot 20 let, so odvisni od pomoči. Nočem sedaj kazati s prstom na nikogar, vsi smo eh, prispevali k tej odvisnosti. Torej, nočemo zdaj kriviti te ali druge strani, ampak um, napetost med skupnosti, ki dobi denar in tudi um, razsiljenimi osebami postaja vedno večja. In um, um, v določenem trenutku uh, vla, je vlada mnenja, da je treba to situacijo odpraviti. In to vodi potem v naslednjo krizo, kaj ti eh, to se ni um, obravnavalo kot dolgotraj, problem dolgotrajne razseljenosti. Mi danes vemo, kaj pomeni ta pojav in zato naj bi se ustrezno tudi angažirali. Ampak kako to lahko naredimo? Več idej je, naprimer, regionalni programi zaščite, ki so bili preoblikovani v programi regionalne zaščite in razvoja za Afriko in v državah Magreba Mašreka, imamo ti programe in to je prvi korak v to smer. Želimo predvsem sodelovati eh, z kolegi za razvoj in z njimi razvijati take strategije, tako da povežemo um, inštrumente iz različnih programov. Potem skrbniški skladi. Parlament ima veliko vprašanj v zvezi s tem novim inštrumentom in tudi um, inštrument za Turčijo dam v isto košaro, čeprav to ni skrbniški sklad. In sicer želimo s tem doseči, eh, da želimo doseči eh, združevanje različnih podpor, ki so na voljo za dosego enega cilja. Um, Da. Torej, ljudje naj so, eh, postanejo odgovorni za svoje življenje. Uh, Eh, prispevajo k eh, gospodinstvu in tudi sami ne odločajo o tem, kako uporabiti denar, ki ga dobijo. To eh, vzpostavlja vezi z lokalnim gospodarstvom, kajti to, kar potrebujejo, bodo kupovali doma in to poveča tudi dostojanstvo, izboljša so, so, dostojanstvo. Uh, Velika je razlika, če nekdo samo čaka na dnevni obrok hrane ali če lahko sam kupi živilo na trgu ali če lahko doma v gospodinstvu pripravi eh, določen obrok po lastnih tradicijah. To seveda krepi tudi vezi znotraj taborišča in sosedi. Torej, Ehm, želimo krepiti ta nov pristop pri dolgotrajnem, ehm, pri dolgotrajno razseljenih osebah. Ehm, seveda ne trdimo, da je to rešitev za vse probleme, ampak prej sem rekel 65 milijonov oseb in to je veljalo za leto 2015, In to je povezano seveda tudi s programi za trajno naselitev oziroma tudi prostovoljno vračanje oseb. Um, trajnih rešitev trenutno pa še ni možno izvajati. Tu se bom tudi ostavil, gospod predsedojoči, in bom dal besedo uh, kolegom in strokovnjakom, ki uh, bodo predstavili mogoče podoben pristop eh, k tej situaciji. Veseli smo, da se lahko, da z vami lahko razpravljamo o tem. Tako kot sem povedal na začetku, je to del širše agende, ki eh, se izoblikuje okrog pojmovanja migracij, vendar pri tem eh, upamo, da bomo že v New Yorku v septembra lahko tlakovali nov pristop, pot za nov pristop v zvezi z migracijami, ki bo tudi v skladu z 21. stoletjem. No, moji, odbori, moji člani iz odbora za razvoj že dolgo zahtevajo, da se pomoč bolj povezuje z razvojem. Sedaj pa bom dala besedo gospodu Pancerju. Eh, ki je podpredsednik v odboru AFET. On bo prevzel eh, predsedovanje, ampak eh, najprej dobi generalni direktor za, um, um, za imigracije besedo. No, upam, jaz bi bil rad generalni direktor, sem samo regionalni direktor te organizacije, ampak kdo ve, mogoče pa mi bo to uspelo v prihodnosti. Hvala za to, da uh, sem danes lahko z vami in da lahko sodelujem v tej razpravi o temi, ki je seveda velikega pomena in ki eh, povzroča veliko skrbi in seveda se skupaj z drugimi v komisiji vsega, in z mednarodnimi organizacijami in z inštitucijami EU prizadivamo najti rešitve. Začel bom s prvo in zadnjo točko, ki jo je menil, navedel Jean-Louis in sicer, da se poveže humanitarna pomoč in razvoj in da naj bi to bil odziv na migracijske zadeve, na, eh, traj, na eh, eh, notranje razseljene osebe in da je to del eh, širšega odgovora. Če se je izcimil pozitiven element iz zadnjega povečanja migracijskih tokov v Evropo, potem je to to, da eh, to, s čimer se soočamo, ni eh, samo neka krizna situacija, temveč gre za sistemsko strukturno vprašanje, ki tudi tirja tak odgovor in ne samo odgovor v krizi, v, eh, v izrednih razmerah. Sporočilo, ki, eh, na katerega je opozoril Jean-Louis, je treba videti tudi v okviru eh, drugih dokumentov in politik, eh, ki jih je komisija razvila v zadnjih mesecih in ki imajo opraviti z zunanjo razsežnostjo obravnave migracij, um, razseljenih oseb in tako naprej. Um, naprimer, 7. junija eh, tudi eh, je bilo spred migracijsko partnerstvo s tretjimi državami. Razporočilo, o katerem razpravljamo, ima veliko skupnega s vedno večjimi prizadevanji na ravni EU in tudi držav članic in tudi na ravni mednarodne skupnosti, da se lotimo razlogov za migracije in razseljevanje. In to je bistven element vsakega odgovora, ki ga želimo dati, če želimo izboljšati upravljanje ne samo krize, temveč velikih premikov ljudi ne glede na to, kakšni so vzroki teh premikov. In to, kar čimer smo priča ne samo v Evropi, ampak glavnem v Evropi v zadnjih dveh letih, je to, da imamo um, veliko število različnih kategorij oseb, ki prihajajo. Tu so na eni strani klasični begunci, ki prihajajo iz konfliktnih območij in ki potrebujejo zaščito, ker bežijo, potem imamo trgovanje z ljudmi, imamo ne, eh, mladoletnike brez spremstva in številne druge sku, ranljive skupine, eh, migrante, ki iščejo boljše možnosti za življenje, za delo, za izobraževanje. Torej imamo mišen dotok oseb, ki prihaja v Evropo vel, veliko ljudi eh, to seveda ni samo v Evropi tako in zato eh, smo zato, da se najprej osredotočimo na ranljivost in ne samo na specifičen status ali na specifično kategorijo oseb, ki prihajajo. Mogoče nekdo ne beži pred vojno ampak je kljub temu randljiva oseba, ki zahteva ustrezno pozornost, mogoče celo večjo pozornost kot druge kategorije oseb. Torej, pomembno je, da se osredotočimo na raven randljivosti pri oblikovanju odgovora. Nekaj besed na, v zvezi z drugimi vidiki, ki so bili že omenjeni mislim, da je zelo pomembno, da upoštevamo, da krize, ki so pred nami in sicer eh, begunska migracijska kriza, da je to nekaj dolg, dolgotrajnega. Če govorimo o dolgotrajnem vidiku, potem gre za krize, ki trajajo 20 let ali več. In to eh, pomeni več generacij. In zato tudi način, kako ravnamo s eh, dolgotrajno krizo, vpliva na prihodnost generacije v določeni državi. E, torej, da lahko um, razvijajo neko smotrno prihodnost zase. Če pomislimo naprimer na Somalijo, begunska kriza tam traja od 92. leta naprej, 24 let. Uh, moja hčerka je stara 24 let, se pravi, da so tam ljudje, ki so bili dojani v tej situaciji in ki živijo v tej situaciji vso življenje, ne poznajo ničesar drugega. To je mm, veli, večja ovira, ki, s katero se soočajo mladi predvsem glede na prihodnost in na njihovo sposobnost, da prispevajo k svojemu življenju in življenju eh, države. Eh, ker eh, je narava teh kriz večinoma dolgotrajna, to ni več izjema. To pomeni, da moramo humanitarno pomoč um, osmiriti drugače. Uh, um, ehm, videti moramo, kateri so dolgoročni cilji, um, za katere nam gre, ko oblikujemo odgovore um, um, v zvezi s humanitarno pomočjo, pomočjo v kriznih razmerah in tako naprej. Izobraževanje, naprimer, to je en tak vidik, ki se ga takoj spomnimo. um, zagotoviti moramo, da na situacijo ne gledamo kot na nekaj, kar uh, uh, mislim, da bi te osebe enostavno lahko nekje um, zadržali. Uh, Eh, da ostanejo v nekem bližnjem taporišču eh, in čakajo tam na čas, ko se lahko vrnejo. Ampak ta čas je lahko zelo dolg. In zato je treba eh, upoštevati predvsem tudi duševno situacijo teh ljudi in to velja tako za skupnost, ki sprejima večjo skupino ljudi, tako da ne prihaja do prevelikih napetosti, kajti to bi potem še povečalo problem, s katerimi se morala soočiti mednarodna skupnost, vključno s sekundarnimi migracijami, eh, potem tudi z. Eh, tem, da nastajajo zelo velika taborišča po vsem po svetu, ki tudi niso ugodna in tako naprej. Napori, um, za katere, ki se jih omenja v, tih, v tem sporočilu in um, način ravnanja z um, mobilnostjo migrantov in tako naprej, to, ta razprava je po moje zelo dobrodošla in upam, da nam bo uspelo pripraviti ustrezen instrument in tudi politiko za to situacijo in da nam bo uspelo tudi povečati uspeh naših ukrepov. In seveda se eh, obravnavati time ne bo končala s tem sporočilom, kajti, kot rečeno, ne gre samo za strukturn problem, temveč tudi nekaj, kar se razvija z veliko hitrostjo in zato bomo morali eh, tudi odgovore pripravljati zelo hitro, se hitro odzivati. To je bilo vse za enkrat. Rad pa bom odgovoril na vaše vprašanja in sodeloval v tej razpravi. Hvala. Bene, grazie. Adesso darei la parola. Hvala. Sedaj pa dobi besedo gospa Halt in sicer iz Danske. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Hvala lepa za to priložnost, da lahko podam vidik iz Danskega centra in sicer o, o prisilnih razseljencih. Omenila bom tri točke. Navezala se bom na svetovni humanitarni vrh. Potem bom, bom povedala nekaj o mešani migraciji in potem bom govorila tudi o zgodnem načrtovanju za postkonfliktne in postrasiljenske situacije in pa katere rešitve bi bile primirne. Moram tudi priznati, da se bom zelo navezala na gospoda Bruverja in na gospoda Abrozija. Torej, mi trije se zelo strinjamo. Eh, torej, svetovni eh, humanitarni vrh. Eden od pozitivnih izidov na vrhu je bilo splošno priznanje dolgotrajne narave humanitarnih kriz in da to zahteva dolgotrajni odgovor in pa večletne finančne mehanizme. Omenjajo že bilo, da razseljevanje traja poprečno 20 let in to pomeni, da potrebujemo dolgoročno načrtovanje, eh, pri čemer se osredotočamo na tri stvari. Potrebujemo trajnostne rešitve v državah izvora. In to zahteva veliko več prizadevanja, prizadevanja za politične rešitve, za dolgotrajne konflikte in pa eh, vedno bolj se moramo osredotočiti na reševanje konfliktov. Humanitarna pomoč ne more nadomestiti političnih rešitev. Brez več ulaganja na politični ravni bo število dolgotrajnih razseljencev samo še raslo. Evropska unija ima tu zelo pomembno ulogo. Druga točka eh, tega priznanja je, da dolgotrajno razseljevanje pomeni da moramo um, premostiti uh, humanitarno in razvojno, uh, razvojni razkol. Podpreti moramo tudi gostojoče družbe. In tretji element je tudi nekaj, kar je že bilo omenjeno. Um, torej, desetletja so morali ljudje, ki se ukvarjajo z humanitarno pomočjo, uh, razvijati eh, eh, pomoč in programe, ampak sedaj, ko smo priznali, da gre za dolgotrajno naravo, pomeni, da moramo razviti tudi programe za olajšanje. Zelo pomembno je razviti eh, razvojne strategije in da je treba pri tem upoštevati tudi razsežnost eh, dolgotrajnih razseljencev. Današnja seja, ki jo gosti AFET, ki jo gostite Deve in AFET, je eden od številnih kazalnikov za to, da uh, se krepi razumevanje tega in da uh, je treba razviti dialog o tem. Dovolite nekaj eh, pripomb o mešani migraciji. Mešana migracija pomeni, da se ljudje silijo iz različnih razlogov. Nekateri potrebujejo mednarodno zaščito, drugi pa iščejo priložnosti za boljše življenje to niso uh, uh, uh, uh, um, enotne skupine, ne potrebujejo, vse, ne potrebujejo vsi humanitarne pomoč, uh, mednarodne zaščite, ampak vsi so človeška bitja, uh, ki jih moramo zaščititi in spoštovati. pobude za zamejitev migracijskih tokov v Evropo se mi zdijo nekoliko vprašljive um, treba. Na ta način ne bomo znižali števila ljudi, ki potrebujejo zaščito in na ta način tudi ne bomo um, umaknili, preprečili gibanje. Ljudje bodo šli samo drugam, kajti ljudje bodo obrali druge poti, da bodo prišli do svojih ciljev. Pozdravljam poziv Bankemona, da potrebujemo uh, urejeno in varno migracijo. Potrebujemo globalni eh, načrt v zvezi s tem, ki bo temeljil na eh, mehanizmi globalnega, regionalnega, lokalnega eh, sodelovanja, urejeno migracijo in pa eh, države izvora morajo prevzeti odgovornosti, so velja tudi za države tranzita in pa ciljne države. Eh, Eh, tak eh, eh, načrt bo omogočal več zakonite in varne migracije. In to bo zagotavljalo tudi vključitev migrantov in pa to bo upoštevalo tudi njihovo ranljivost. In, in to potrebu, zato je potreben humanitarni in razvojni odgovor. tisti, ki se morajo vrniti v države izvora, se, eh, se morajo vrniti na dostojen način. Um, ta načrt priznava tudi pozitivni um, prispevek imigrantov in beguncev k gospodarski, gospodarski rasti uh, in oni bi lahko predstavljali tudi delovno silo v številnih delih sveta in predvsem potrebujemo takšen načrt, ki bo prevedel v več sodelovanja na terenu uh, in opustiti moramo eh, zapletene in počasne odgovore v tistih eh, državah, eh, kjer nujno potrebujemo odziv. Evropska unija mora odigrati zelo pomembno vlogo, tako da pri tem, da bomo vse migrante obravnavali na dostojen način in celemu svetu moramo pokazati, da je EU pripravljena prevzeti pošteni del beguncev in da spoštujemo najvišje mednarodne standarde mešana migracija zahteva eh, upravljanje, ne nadzor. Imamo zelo eh, omejene podatke o migraciji in zato je retorika o migraciji zelo anegdotična in čustvena. Pravzaprav imamo zelo malo predstav o tem, kar sproža migracije, kakšne bi bile rešitve za dolgotrajno preseljevanje in kaj je tisto, kar sproža sekundarne gibanja. Zato moramo okrepiti zmogljivosti, eh, kar se tiče zbiranja in analiziranja podatkov o migraciji, zato da bi imeli dokaze, eh, ki bi bili temelj za naše strategije. DRC je ustanovil sekretarjat za mišljeno migracijo in eh, mi zagotavljamo podatke in analize o eh, migrantih. Podobne pobude eh, beležimo tudi eh, v Zahodni Afriki in pa v eh, Aziji. Eh, Še nekaj eh, pripomp v zvezi z eh, zgodnjim načrtovanjem, eh, kar se tiče postkonfliktnih in postraseljenskih položajev. Če si pogledamo pretekle izkušnje iz prejšnjih konfliktov, ugotovimo, da je ena ključnih lekcij ta, da je zelo pomembno, da zelo zgodaj začnemo načrtovati trajnostne rešitve za konfliktne države, kot je naprimer Sirija, če tudi je to videti nemogoče. Če pravi, eh, so humanitarne organizacije, eh, imajo velike potrebe po humanitarni pomoči, moramo začeti razvijati scenarije za trajnostne rešitve in tu eh, lahko res predstavlja veliko pomoč. Regije, kjer je največ razseljencev, niso v središču naše politične pozornosti. In če tega ne bomo načrtovali, potem lahko razseljevanje ogrozi tudi naše varnostne agende. Sedaj bom omenila še položaj, isti položaj kot uh, kolega pred menoj. Uh, preprečiti moramo nekaj, kar bi destabiliziralo položaje. Zagotoviti moramo varen povratek ljudi v države izvora, sicer bodo ljudi zopet odšli. Eh, torej, naš danski svet eh, eh, predlaga, da bi ustanovili platformo za rešitev v Siriji. Potrebujemo pobude, ki bodo zagotavljale vrnitve v prihodnosti, potrebujemo pravne programe, kot so naprimer takšni, ki bi zagotavljali dokumentacijo. Podpiramo tudi podporo za gospodarske dejavnosti znotraj Sirije. Eh, razviti moramo analize, za katerimi bomo eh, razumeli eh, politično karto v Siriji. Konflikt ustvarja demografsko ločenost in sicer vzdolž sektorskih ločnic in razumeti moramo, kakšne posledice bo to imelo za razseljene Sirice. Številni se ne bodo mogli vrniti tja, odkud izvirajo. Platforma bo razvila eh, okvir za rešitve, ki bo zagotavljal eh, pristop, eh, ki temelji na dokazih razviti, razvili bomo eh, ključne predloge za rešitve, eh, ki bodo pripeljale do trajnostnih eh, rešitev. Pomembno je, da vključimo tudi sirsko civilno družbo in da pritegnemo sirice in da prisluhnimo razseljencem, tako v regiji kot zunaj regije, zato da bi opredelili, katere so ehm, najbolj zaželene rešitve. Ehm, na to se navezujejo tudi druge pobude, tudi v afriskem rogu. Imamo Uh, torej nekateri na tem delajo že več kot dve leti. Torej, naj strnem. Pozdravljamo razteče razumevanje, da moramo um, spremeniti uh, razvojne strategije uh, za to, da bi bilo to bolje za prezirno razseljevanje. Potrebujemo uh, mednarodni načrt za migracije. Je, ja, tu se mora vključiti tudi Evropska unija, mora pokazati vodstvo. Tretjič. Uh, spodbujamo več prizadevanj za to, da bi okrepili zbiranje podatkov in pa upravljanje podatkov, za to, da bi zagotovili um, poročanje o eh, prisilnem eh, prizadevanju, ki temelji na dokazih. In končna uh, točka. Načrtovanje prihodnosti v konfliktnih državah se mora začeti zdaj in to mora iti z roko v roki s prizadevanji za politične rešitve. Hvala. Grazie, grazie, ringraziamento. Hvala. Prisrčno zahvala vsem strokovnjakom. Sedaj pa začenjamo razpravo, čeprav moramo videti, da moramo končati ob 18.30 uri. Začenjamo s soporočevalcema. Elena Valenciano, prosim. E, Hvala, gospod predsedujoči. Hvala vsem trem strokovnjakom. govorili so o načeljih, s katerimi se strinjam, prav tako s projekti. Mi moramo poskusiti napisati poročilo, ki bo razkrilo pravo razsežnost problema, s katerim se soočamo. Mislim, da so strokovnjaki to veliko bolje povedali kot jaz. Eh, politika za razvoj in pomoč eh, pri razvoju ne more nadomestiti ustreznih politik na eh, področjih, eh, ki jih to zadeva. Govoriti moramo torej o politiki tudi na področju zunanjega delovanja. Imamo grozljivo krizo sirskih beguncev, pa o njih pravzaprav ne smemo govoriti kot o beguncih, eh, čeprav jim nismo, oziroma ne smemo govoriti o njihovih kot o beguncih, ker jim nismo dali tega statusa. Zelo malo jih je dobilo status begunca, vendar pa vseeno govorimo o sirskih beguncih. Uh, sami se pravzaprav slepimo z jezikom. Uh, tem beguncem nismo zagotovili statusa begunca. Pri razseljenih osebah iz Sirije smo se šele začeli zavedati, kako bo to razseljeno izseljevanje ljudi potekalo še naslednjih 20-30 let, eh, verjetno se bo ta pojav posplošil. To bo verjetno politično področje, ki bo v naslednjih letih zelo pomembno. In to bo treba upoštevati na več disciplinarni ravni. Treba bo vključiti različna področja. In to so povedali tudi naši strokovnjaki. Ti pojavi se ne bodo ustavili. Eh, ljudje si želijo boljšega življenja ali pa preprosto samo življenja. In na preizkušnji bodo naše vrednote, nas kot družbe, pa tudi naši zakoni. Ti zakoni niso prilagojeni eh, trenutni situaciji, če pa so, pa jih tudi ne izpolnjujemo v polni meri. In pod vprašanjem bo to, oziroma na kocki bo to, kaj Evropska unija meni o sebi in kako se predstavlja. Pri tem pretoku, pri tem gibanju ljudi pa ni zadostnega nadzora in to predstavlja tudi problem za varnost. Za odgovorne politike je to zelo občutljivo področje. In večina odločitev, ki smo jih sprejeli v zadnjih mesecih, je veliko bolj povezana z varnostnim vprašanjem kot eh, s humanitarnim področjem. Ampak vseeno je varnost tudi del uh, te tematike. Pogosto se te ljudi eh, zlorablja tudi za krepitev ksenofobnega populističnega, skrajnega diskurza, tudi protievropskega diskurza. In v naši politiki se bomo morali še naprej boriti za solidarnost in človekove pravice. Odločiti se bo treba, ali bomo to branili še naprej ali pa ne. Eh, naš diskurs eh, trenutno ni usklajen z odločitvami, ki smo jih sprejeli ali bomo spremenili odločitve ali pa diskurs in vrednote. No, eh, če nismo pripravljeni spremeniti vrednot, potem bo treba spremeniti politike. Treba bo ohraniti dobre politike in pa izboljšati tiste, ki niso dobre. Veliko je tudi nekoordiniranega delovanja. Videli smo tudi, da je zunanje delovanje ključnega pomena. To je povezano s preprečevanjem konfliktov, z ukrepanjem po konfliktih. Mm, potrebno je poznavanje držav in potreben je dialog na enakovredni ravni z državami izvora in tranzitnimi državami teh beguncev. Perspektiva Evrope je, da se te ljudi zadrži zunaj za vsako ceno. Ampak, eh, eh, kot so rekli vsi strokovnjaki, tudi če jih bomo zadržali zunaj, bodo to še vedno ljudje s svojimi potrebami. Moramo razmisliti tudi o tem, kako bomo mi integrirali ljudi, ki imajo pravico do uh, priseljevanja. Enako pravico imajo kot mi, tudi jaz lahko odločim, da grem delati v Berlin, nekdo, ki je rojen bolj na jugu, pa tega ne sme. In ta problem bo treba rešiti. Uh, ministri za notranje zadeve sami tega ne bodo mogli rešiti. Mogoče bo treba vključiti ministre za zunanje zadeve. Potrebujemo pa parlamentarni okvir, ki bo. Uh, ustrezal temu, kar so povedali naši današnji gostje. Eh, Honorable Agustin Diaz de Mera. Gospod Agustin Diaz de Mera. Presidente, gracias, Antonio. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz zelo cenim vsa sporočila naših današnjih gostov. Vsi trije nam tudi pomagajo pri našem delu. Nekaj imam še različnih mnen, ampak teh ne bom izrazil danes. Eh, gre pač za to, da dobimo čim več informacij strani strokovnjakov. Eh, zahvaljujem se jim za to. In vesel sem izmenjave mnen o prisilnem eh, razseljevanju. Rad bi pa povedal, da mi nismo samo teoretiki, imamo tudi empirično znanje. Eh, poznamo to tragično realnost, imamo pa tudi zgodovinska znanja. In zdaj ni čas, da bi našteval te izkušnje, nočem izpasti neskromen, ampak eh, imeli smo stike s to kruto realnostjo v različnih taboriščih za begunce, posod po svetu. pa tudi, ko je prišlo do eh, zgodovinskega dogodka, zgodovinskega obdobja, namreč masovnega pritoka razseljenih oseb na evropsko celino v zadnjih letih. Je pa zelo koristno, da je komisija predstavila to svoje sporočilo. Sam bi rad povedal, da. Uh, imam izkušnje in na podlagi teh lahko povem, da begunci nimajo dostopa do javnih storitev, nimajo dostopa do trga dela in tudi ne moremo govoriti o enakopravnem dostopu do enakosti, do enake obravnave. Zato se strinjam s tem, kar je povedal gospod De Brouwer na začetku svojega govora. Težko je v teh taboriščih najti dostojanstvo. In zato se mi zdi zelo primerno, da je komisija izdala to sporočilo, ki so nam ga naši današnji gostje predstavili. E, skupaj z Eleno, e, s kolegico, zdaj pripravljava prispevek, ki mora biti pozitiven in e, se nanaša tudi na to današnje sporočilo moramo se navezati predvsem na politiko, moramo pripraviti nekaj koristnega za politiko. In naš eh, ključni cilj je sektorski pristop. Sektorski pristop eh, s specifičnimi dejavnostmi, ki jih bom tudi omenil. Gre za izobraževanje. Gospod Ambroz je omenil izobraževanje, potem dostop do trga dela je pomemben in pa dostop do storitev. Na koncu pa želim povdariti še potrebo po pravem sodelovanju, pristnem sodelovanju z lokalnimi oblastmi. Tudi tukaj vem, o čem govorim. Sam sem tudi bil predstavnik lokalnih oblasti in moja skupnost se je morala soočiti z e, težo in solidarno rešitvijo e, zaradi masovnega razseljevanja na tej celini. Ta, to sporočilo se mi zdi dobro tudi zato, ker eh, predstavi, odkud vse prihajajo begunci, 86 odstotkov jih živi v regijah v razvoju, 25 odstotkov pa v. Uh, развитых державах. Pomembne so tudi dejavnosti vlad pri reševanju tega problema in z tega vidika se mi zdi pomembno sporočilo komisije. Govori o humanitarni pomoči, pomoči za razvoj in, kot je rekla Elena, tudi o politični zavezanosti. nekaj vprašanj še vedno imam, ampak bom poenostavil, zato ker je že zelo pozno. No, prvo vprašanje se nanaša na eh, zgodne upozarjanje. Tukaj gre samo za oceno tvegan glede konfliktov. To me zanima, ali gre samo za to, ali pa tudi za situacije, v katerih se nahajajo določene regije in pa sosednje države, ki so najbolj na udaru in kamor pride največ razseljenih oseb. Nekdo je omenil tudi taborišče Dada. To je kot pol Brusla, večji od Valjadolida, večji od Korunje. In eh, oblasti so se odločile, da ta, eh, to taborišče zdaj razpustijo. Kaj pa bomo naredili z vsemi temi ljudmi, ki se tam nahajajo že od leta 79 naprej? No, govorim o tem taborišču, pa tudi o masovnem eh, priseljevanju, ki ga povzroča. Eh, konflikt v Čadu, eh, eh, tam divja vojna, imamo Boko Haram in druge probleme. Potem imamo še nekaj, kar je omenjeno na osmi strani poročila. Omenja se razvojna pomoč, tudi preventivna analiza na področju priprave Eh, prijateljskih držav za sprejem na tisoče razseljenih oseb. Ali lahko eh, dobimo vsaj približno oceno kapacitet eh, na tem področju. No pa še zadnje vprašanje, ki zadeva izobraževanje. Ne vem, če bo komisija lahko odgovorila na to. Komisija predlaga, da bo nudila operativno in finančno pomoč za Eh, dobro delovanje izobraževalnih storitev. Kako se bo to izvedlo? Zanima me pa tudi, ali bo to vključeno tudi v revizijo večletnega finančnega okvira leta 2017. Najlepša hvala za vaše prispevke. Lahko bi govorili tudi o upravljanju ali pa nadzoru uh, pritoka oseb, ampak eh, na podlagi svojih dolgoletnih izkušenj vam lahko povem, da eh, pritok, ki izvira, torej pritok, ki izvira iz vojnih konfliktov, se konča šele takrat, ko se vojni konflikt ustavi. S tem bom pa tudi zaključil. Hvala. Hvala, to je bilo malo da ne predavanje. Nimamo več veliko časa, samo. Eh, tisti, ki so sedaj na vrsti, dobijo samo še po eno minuto. Gospod Demeznakar. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Govoril bom nizozemska. Pozdravljamo sporočilo Evropske komisije. 60 milijonov ljudi, ki so na begu. Eh, tukaj imamo tudi notranje, eh, razsilje, notranje razsiljene osebe in to seveda zahteva politične ukrepe zato, da bi izboljšali stanje tako številnih oseb. Podpiramo torej to sporočilo, smo za več podpore, pa tudi za več sprejema v regiji sami, kajte ljudem je treba ponuditi perspektivo za prihodnost. Če si predstavljam, da bi moral sam zbežati in če ne bi videl nobene prihodnosti več v eh, šotorskem taborišču, potem bi tudi sam plačal eh, tihotapcem ljudi, zato da bi sebi in otrokom eh, zagotovil boljšo prihodnost v Evropski uniji. Izboljšana izobražba, dostop do delovnega trga, eh, potem um, prenočitve v državah, kjer so begunci. Vse to so stvari, ki so poglavitnega pomena in tukaj mora Evropska unija odigrati svojo vlogo. Imel bi nekaj vprašanj. Gospa Hajt je dejala nekaj, kar je tudi zapisano v sklepih, namreč, da je pomembno zbrati jasna dejstva. Eh, treba je eh, ocenjevati razvoj eh, migrantov, potrebujemo dobro analizo tako beguncev in migrantov, potrebujemo pa tudi dobre podatke o gostujočih družbah. Vse je treba empirično podkrepiti. Zanima me, ali ima Evropska komisija te podatke, ali z drugimi besedami, ali lahko govorimo o postopanju Evropske komisije, ki temelji na empiričnih podlagah, ali nam lahko komisija pove, kateri politični ukrepi bodo prispevali k temu, da bodo begunci lahko podprli sami sebe, ali morda nima takšnih ukrepov. Eh, imamo različne zahteve v različnih regijah. Kako se komisija odziva na to? In potem drugo vprašanje. Do kakšne mere upoštevamo tudi uh, občutke gostujočih družb in držav, ko gre naprimer za šole in tako naprej? Ali ne bi bilo dobro, da bi sprejeli ukrepe? zato da bi iz teh gostujočih družb eh, nastale družbe, ki bi lahko zavedno sprejele te ljudi, ki bi se tam naselili in kakšno je sodelovanje s temi gostujočimi družbami. In tretje vprašanje, Ukrajina ni tako daleč stran od nas in tam imamo aktualni konflikt. Pred dvemi leti sem obiskal vzhodno Ukrajino. E, Eh, in sicer takrat, ko so se v nekem mestu eh, znašli prvi eh, notranji razseljenci. Sedaj jih je milijon in pol, ki prejemajo oziroma katerim je bila obljubljena pomoč mednarodne skupnosti. Treba si je predstavljati scenarije za trajnostno rešitev, ampak tega tam nisem videl. To ni bilo toliko vprašanje kot skoraj opozorilo. Hvala lepa. Tudi mi, uh, gospod Helbuh, tudi mi zeleni pozdravljamo sporočilo komisijo. Zahvaljujem se za to, da niste predstavljali zgolj tehničnih podrobnosti, ampak da ste tudi opozorili na to, da govorimo o ljudeh. In sicer o ljudeh, ki so izredno ranljivi. Danes smo eh, slišali slovaško predsedstvo v odboru Deve in tudi predsedstvo se je pripravljeno lotiti te teme. Želijo eh, humanitarno eh, pomoč bolje povezati z razvojno politiko. Treba je zagotoviti dolgoročne ukrepe. Tudi to je vredno naše podpore. Imela bi vprašanje. Seveda eh, eh, eh, gre za to, da bi integrirali ljudi v lokalne trge. To je nekaj, kar je zelo zaželeno, kar pozdravljamo. O tem je govorila že poročevalka, da prihaja do diskrepance med tem, kar mi tukaj govorimo, kar želimo doseči v teh državah. In pa med tem, kako se mi vedemo v Evropi in ko gre za vključitev v trg dela, mislim, da. Uh, mi v Evropski uniji ne predstavljamo ravno najboljši eh, eh, vzor. Morda bi bilo lepo še enkrat slišati, kaj eh, želite res v praksi zagotoviti, da bo to bolje delovalo, da bo to bolje delovalo pri nas v Evropi. Hvala lepa. Hvala in gospod Ziller kot zadnji govornik. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Hvala lepa Evropske komisiji za ta predlog. Marsikaj se sliši kot nekaj samo po sebi umevnega. Če tukaj berem, da je predtem izredno pomembno, da politični akteri in pa razvojni akteri tesno sodelujejo z tistimi, ki zagotavljajo humanitarno pomoč in sicer čisto na začetku krize. Ampak begunskih kriz nimamo od včeraj. Eh, Že na naši celini smo doživeli več begunskih kriz. Eh, Eno veliko na začetku 90-ih eh, let po vojni v Jugoslaviji. In zato se za me postavlja vprašanje, zakaj potem tega ne izvajamo. Za me je to slišati kot poziv evropskim inštitucijam da naj sodelujejo z Evropsko komisijo, ampak to bi lahko že zdavnaj zagotovili. In potem pravite, Evropska unija mora prevzeti odgovornost. Kdo je tu EU? EU so, je v prvi vrsti povezava držav članic, ki morajo tukaj um, prevzeti odgovornost. Ampak videti je, ampak ravno to se dogaja, da ena eh, država ne prelaga odgovornost na drugo. In kako ne bi zagotovili to, da bo EU um, enotno delovala? In ravno kar smo doživeli to, da um, je prosto gibanje ljudi oziroma da je bila sprožena kampanja v zvezi s uh, prostim pretokom ljudi, uh, uh, ki je zahtevala izstop iz Evropske unije. Uh, mislim, da moramo razčistiti zadevo najprej sami pri sebi in poskrbeti uh, Eh, za to, da bomo to, kar želimo doseči in kar je tu lepo zapisano, tudi prevedemo v prakso, da ne bo to ostala samo črka na papirju. Prevzeti moramo odgovornost in da bomo hkrati potem lahko tudi izvajali uh, vpliv. Južni Sudan. Tam eh, niti tisti, ki so na oblasti, ne morejo več um, nadzorovati eh, svojih eh, sil. Eh, sile, vojaki streljajo drugi na druge in to, kar pravi šef države, nima nobenega vpliva. Koliko razumem vaš poziv, bi se morali najprej sami prizadevati za to, torej države članice in inštitucije Evropske unije, da bi uh, v praksi zagotovili enotno delovanje uh, da eh, eh, eh, ne bi bilo na zadnje tako, da nišče ne želi prevzeti odgovornosti in da ne bomo na koncu dobili nobenega rezultata in da bomo ob koncu spravili negotovost države, ki jih to zadeva. Potem imamo pa tu še finančni problem. 25 milijard evrov bi morali porabiti oziroma nameniti, to je ocena za integracijo beguncev in. 100 milijard evrov uh, potrebujemo za to, da bi nadaljevali s programi, za to, da bi zagotovili dostop do uh, dela trga. Ampak kaj to predvideva? Najprej mora, mora, se morajo ljudje naučiti uh, jezika, ki se govori v državi. Uh, potem je treba najprej prilagoditi eh, delovni eh, izobraževalni eh, profil na trgu dela in to je povezano z izrednimi stroški in to lahko zagotovim šele takrat, ko bomo imeli, ko bodo inštitucije in pa države članice sodelovali med seboj na podlagi zaupanja. In jaz tega v Evropski uniji ta hip ne vidim. Hvala sedaj pa res nimamo več veliko časa, tudi tolmači niso več dolgo na razpolago. Lahko dam strokovnjakom po tri minute. Vem, da to ni veliko časa, ampak prosim vas, da v tem času poskusite odgovoriti na vprašanja, gospod. Hvala, gospod eh, predsedujoči, saj smo navajeni na omejen čas nekaj pomembnih elementov je bilo izpostavljenih v različnih prispevkih. Partnerstvo in dialog eh, z oblastmi v izvornih državah, eh, državah sprejemnicah in pa eh, torej partnerstva z lokalnimi oblastmi so ključnega pomena. In tukaj potrebujemo sogovornike. Dadab je bil omenjen če bomo išli iz te krize, bo to samo na podlagi odprtega dialoga eh, skupaj s kenijsko in somalijsko vlado ter z lokalnimi oblastmi, pa tudi z drugimi državami in organizacijami v regiji, recimo tukaj imamo v mislih Etiopijo in druge. Vsak eh, mora biti zavezan iskanju rešitve eh, za izhod iz te krize. Potem dostop do storitev, to je ključnega pomena. Um, eden od dveh soporočevalcev je govoril o tem, govorimo o zdravstvenih storitvah, izobraževanju, dostopu do trga dela in pa do javnih storitev. In uh, tukaj eh, morajo obstajati povezave, eh, ne moremo pa uh, ustvariti neke konkurence med uh, obstoječimi skupnostmi in pa priseljenimi uh, ljudmi. Uh, potrebujemo neko pravično porazdelitev. in eh, to vse čas v partnerstvu z lokalnimi skupnostmi in pa v partnerstvu z državnimi spremnicami. Storitve pa so seveda ključnega pomena. No, en primer, kako lahko povežemo različne eh, instrumente, to je primer eh, izobraževanja, to smo poskusili narediti v Libanonu, v Turčiji, eh, poskusili bomo še v Grčiji. Gre za to, da se okrepi eh, obstoječi izobraževalni sistem v državi sprejemnici. Treba ga je ukrepiti zato, da bo lahko sprejel nove učence. E, treba je pa to pospremiti e, tudi z neformalnim izobraževanjem. In e, komisar Stiljanides ima to za prednostno nalogo. Tukaj eh, lahko eh, pomagamo tudi na humanitarni ravni, namreč da bodo ti otroci lahko dostopali do, novega, eh, do nove oblike izobraževanja. Potem analiza um, potreb in pa zgodne opozarjanje. Zgodne opozarjanje, gospod Diaz, demera je druga koncepcija. Drugi koncept ni povezan samo z analizo situacije v konfliktnih območjih, Moram pa reči, da je treba še bistveno ukrepiti naše uh, analitične tehnike, uh, tako pri uh, vodilnih, ki se s tem ukvarjajo, kot pri skupnostih, ki sprejemajo um, ljudi. Uh, na več ravnih smo se že zavezali temu. Imamo pa tudi Grand Bargain. To je koncept, ki ga je sprožila gospa Georgijeva, nekdanja komisarka za razvoj, danes pa podpredsednica komisije. Govorili ste tudi o problemu Ukrajine. Zelo smo občutljivi na vprašanje v tej državi. Namenoma smo osredotočili humanitarno pomoč na tista območja, kjer je bila ta najbolj potrebna, torej to so bila konfliktna območja um, breme priseljenih oseb je zelo veliko. Zavedamo se, uh, da eh, je temu tako, ampak prva odgovornost je na strani ukrajinske vlade. Še dobro. Hvala. Hvala, eh, zelo kratek. Mom, dovolite dva komentarja. Navezal se bom na Jean-Louis. Torej, najprej komentar. Omenili ste Eh, zadnja gibanja v Evropo in pa vprašanje varnosti in pa nadzora tokov tudi v interesu varnosti. Mislim, da moramo eh, tukaj razumeti nekaj, kar verjetno ni eh, najbolj popularno v številnih državah članicah. Namreč, da so izkušnje eh, preko desetletij pokazale, da bolj, ko je restriktiven eh, dostop za begunce ali eh, migrante, bolj se bo nezakonito gibanje okrepilo. Torej, če bomo priostrili mejne kontrole in pa če bomo vajali bolj restriktiven dostop za begunce, na ta način ne bomo okrepili naše varnosti. Povečali bomo sivo območje nezakonitosti in na ta način bomo okrepili pomankanje nadzora, ki je vlada, kar se tiče gibanja ljudi. Torej, prej ali slej se bomo morali soočiti s tem. Treba je zagotoviti boljše upravljanje eh, gibanja ljudi in zato potrebujemo primerna zakonita sredstva, instrumente, tako za zagotavljanje zaščite in dostopa beguncev, kot tudi za eh, druge tipe begu, um, migrantov, ki želijo doseči Evropo in druge dele sveta. In mimo grede, v drugih delih sveta so to zagotovili imajo pravne kanale za eh, migrante. To se je v nekaterih delih sveta izboljšalo in izkazalo se je, da je to eh, zelo pozitivno, eh, vključno za varnost. Potem bi rad podal še en komentar oziroma dva komentarja. Omenili ste možnost eh, dejavna pritegnitve, če bi eh, okrepili dostop do trga dela. Mislim, da je to tudi mit, ki ga je treba nujno eh, odpraviti. Morda je omejeno število ljudi, ki bi jih morda takšna pomoč privlačila v Evropi ali kje drugi ampak naj enkrat za vselej priznamo, da je, da je tisti dejavnik, ki ljudi prisili k temu, da zapustijo svoje domove, neskončno močnejši kot pa eh, dejavnik pritegnitve eh, iz Evrope. Ljudje ne prihajajo v Evropo zato, ker bi menili, da bodo sedaj morda dobili dostop do trga dela. Sem prihajajo zato, ker so zbežali pred bombami ali pa zato, ker bežijo pred stradanjem, revščino ali pa eh, razpad, propadom eh, okolja. To so razlogi za njihovo gibanje, ne pa zato, ker bi eh, bili v Evropi doli deležni neke pomoči. Torej, da, morda bi tam eh, dejavne pritegnitve lahko upoštevali v določenih primerjih, ampak mislim, da eh, se precenjuje njegov pomen. In zadnji eh, komentar. Omenili ste zgodnje obveščanje in pa vprašanje, ali mi, mednarodna skupnost, razmišljamo o tem. In ali razumemo vpliv ki bi ga imelo um, veliko eh, vračanje v Somalijo in kakšne posledice bi to imenilo. Mislim, da moramo to eh, uporabiti tudi pri evropskih politikah, kajti če si pogledamo nekatere odločitve in pa nekatere programe, ki se uvajajo zdaj, v smislu upravljanja velikih migracijskih tokov v Evropi je eden od eh, stebrov eh, delovanja Evropske unije vračanje. In govorimo o tem, da je treba eh, zniž, zvišati stopno vračanja za tiste, ki nimajo nobenega razloga, da bi ostali v Evropski uniji. Strinjamo se, da je vračanje pomemben mehanizem v smislu upravljanja migracije. Pomembno pa je upoštevati tudi kako in kako kakšno vrsto vračanja želimo kam, kajti ni isto, če se deset tisoč ljudi vrne v Južno Afriko ali pa če se vrne deset tisoč ljudi v Mogadiši. E, to ne predstavlja istih posledic, to nima istega vpliva. V smislu pomembno je, da se pripravimo na to, kar se bo lahko zgodilo in zato moramo tudi oceniti naše programe, našo politiko kakšen vpliv imajo naše politike, če jih izvajamo ali ne. Morda bi lahko ugotovili, da imamo včasih dobre ideje, ampak eh, potem, ko se položaj eh, še poslabša, te ukrepi ne predstavljajo nikakršne pomoči. Eh. Še gospa Hat, ja, hvala lepa. Tudi sama bom kratka, veliko so moji kolegi že povedali gospodu Demesnakarju bi, rad, bi rada povedala sledeče. Da imamo številne primere, ko so um, gostujoče družbe in pa razseljenci um, doživeli srečno poroko in je bila integracija uspešna. Toda um, nesporno to ni vedno in to zahteva številne stvari, ki smo jih omenili. Uh, a potrebni so stiki z vključenimi ljudmi, z lokalnimi oblastmi, to pa je seveda tudi vprašanje virov. Tako da eh, obi skupnosti ne razumete druge druge kot eh, konkurentki, ampak da imate občutek, da imate korist od sredstev. Zato imamo številne metode. In to je ena od stvari, na katerih delamo, eh, ko oblikujemo rešitve. In sedaj e, e, to zadeva tudi platformo za globalne rešitve. Gospe Holbuh e, bi rekla sledeče, da omenili ste, da je treba integrirati ljudi v trg dela. Zahvaljujem se vam za to pripombo. Tudi Evropska unija in pa države članice bi morale tukaj predstavljati vzgled. Kritičnega pomena je, da vse odgovornosti ne zvrnemo na, na države sos, sosede, ki so sosede konfliktnih držav, kot sta naprimer Jordanija in Turčija, ki gostita milijone ljudi. V Turčiji imamo več kot tri milijone eh, beguncev. Na, de, na Danskem imamo 8 tisoč. Um, beguncev. Torej, zagotoviti moramo določeno proporcionalnost, sicer eh, nas te države, s katerimi smo v dialogu, ne bodo spoštovali. Potem, kar se tiče sirskih beguncev, to povem sedaj gospe Valenciano in pa eh, drugim. Za Rdeči križ sem eh, vodila odziv. Eh, na dogodku v Siriji leta 2012. Eh, Libanon in Jordan, Jordanija sta sprejemali ljudi kot brate in številni se niso registrirali, kajti niso pričakovali, da bo to toliko časa trajalo. Torej veliko je zgodovinskih razlogov. Nekateri se sedaj ne morejo vrniti, ampak že živijo v Jordaniji in imajo tam svoje posle. In To je zelo, zelo zapleteno vprašanje in hvala, da ste to omenili. Mislim, da je to, to vse, kar lahko povem sama, kaj ti kolega pred menoj ste že veliko povedala. Hvala strakovnjakom, hvala tudi članom odbora DIVE. 29. augusta bo naslednja seja odbora AFET, lep večer. Želim vsem in tudi lepe počitnice, če se ne bomo videli več pred počitnicami. Hvala tudi tolmačem.